Rad bi vas obvestil, da gospod Danilo Skrapenja odstopil kot poslanec in sicer to začne vnati 10. marca. Eh, to je bilo meni včeraj skladu s četrtim členom poslovnika, gotavljam, da je njegovo mesto sedaj prazno in obveščam nacionalne, zadevne nacionalne organe v zvezi s tem. Sedaj bomo obravnavali ustno vprašanje.